2013 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Natančneje govorili bomo o boju proti goljofijam. Najprej dajem besedo poročevalcu gospodu Pirinskemu za 4 minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje, gospa eh, podpredsednica Evropske komisije, ne smemo pozabiti, da vsaka država članica sorazmerno prispeva v evropski proračun. In zato vse države članice zanima uveljavljanje evropskih finančnih interesov. Poročilo o katerem danes razpravljamo, je bilo soglasno sprejeto v odboru. V razpravi pa so se pojavila različna stališča. Gre za vprašanje, kateri je najboljši način za zaščito evropskih finančnih interesov. Običajno se osredotočamo na sankcije in omejitve, ne pa na poročanje o nepravilnostih. Obstajajo različne oblike nepravilnosti, včasih gre tukaj za kazniva dejanja, za goljufije, veliko več eh, pa jih je posledica napak ali pa nepoznavanja pravil ali pa preveč zapletene zakonodaje. Zaradi tega morajo sankcije spremljati tudi drugi ukrepi, ki bodo namenjeni podpori državam članicam, tako da se bodo te lahko uspešno bojile, borile proti goljofijam. Na ta način eh, bomo lahko omejili število nepravilnosti, ki eh, niso eh, posledica goljofij. Goljofije eh, so eh, znašale približno 2,14 milijarde evrov. 1,76 eh, milijarde evrov se je pri tem nanašalo na odhodke, kar je 1,34 odstotkov vseh plačil. Mislim, da gre eh, tukaj eh, tudi eh, za odločitev o prekanitvi izplačil na področju kohezijske politike. Poročilo poziva Evropsko komisijo, da strogo nadzira izvajanje politike pri uh, uveljavitvi ukrepov, ki so bili sprejeti. Pri tem je potrebno upoštevati tudi zelo pomembne preventivne vidike tukaj govorim tudi o členu 325 o delovanju Evropske unije, ki se osredotoča ravno na preventivne ukrepe na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije države članice morajo poročati eh, Evropski komisiji o nepravilnostih, ki so posledica goljofi in eh, tudi o tistih, eh, ki niso posledica goljofi. Le na ta način bomo lahko našli rešitve in prepričali podobne težave v prihodnosti. Informacije o nepravilnostih in goljofijah pa ne bi smeli izkoristiti za kazanje z prstom na posamezne države. Države morajo imeti možnost, da uvedejo ustrezne sankcije v primeru nepravilnosti in da eh, zapolnijo pomankljivosti, ki še obstajajo v eh, njihovem sistemu zaščite finančnih interesov. Evropska komisija mora tako zaščititi zagotoviti tudi podporo državam članicam, poskrbeti mora za usklajevanje, za izobraževanje, za izmenjavo informacij in pa najboljših praks. Le na ta način bomo lahko kar najbolje zaščitili finančne interese Evropske unije. To je potrebno povezati z zdravim finančnim eh, načrtovanjem. Tako bomo lahko odgovorili na pričakovanja evropskih državljanov. Rad bi se toplo zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali z menoj pri pripravi eh, tega poročila. Zahvaljujem se gospe eh, Popovi, gospe Kudrovski iz eh, sekretarjata skupine socialistov in demokratov in tudi gospe Kastiljo iz sekretarjata odbora za proračun. Hvala lepa za vso podporo v tem postopku. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Georgieva. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, gospod Pirinski dame in gospodje. Gospod Pirinski, zahvaljujem se vam za vaše poročilo. Evropska komisija je odločena, da se bo borila proti goljufijam. Le na ta način bomo lahko pridobili zaupanje državljanov v naše delo. Zato sem tudi zelo vesela eh, vašega poročila. In e, strinjamo se že z večino e, vaših priporočil. Naj jih nekaj izpostavim. Kar zadeva nepravilnosti in poročanje o nepravilnostih. Dogovorili smo e, se oziroma strinjamo se z vašim zaključkom, da moramo razlikovati med napakami in pa goljofijami. Nična e, strpnost, ko pride e, do goljofij, Kar pa zadeva napake, se moramo osredotočiti predvsem na preprečevanje napak, eh, osredotočiti se moramo na poenostavitev in pa na usklajevanje. Na usklajevanje vseh različnih kategorij izdatkov in eh, to skušamo storiti v sodelovanju s komisarji, ki so odgovorni za področja, eh, na katerih se pojavljajo visoki stroški. Kar zadeva našo kohezijsko politiko, se ravno tako strinjamo z vašim poudarkom, da se osredotočimo predvsem na preventivne ukrepe. Poleg tega nameravamo opraviti tudi pregled in sicer leta 2018 eh, in eh, skušali bomo ugotoviti, ali preventivno delo omejuje eh, nepravilnosti na področju kohezijske politike zelo pozorno beremo poročila o javnih naročilih in ugotavljamo, da je to področje, ki je še zmeraj zelo izpostavljeno korupciji, eh, goljufijam in nepravilnostim. Zaradi tega se zahvaljujemo tudi za podporo, eh, ki nam jo zagotavljate pri uvajanju nove direktive o javnih naročilih. Ta daje državam članicam priložnost Eh, da izboljšajo svoje postopke, evropskim inštitucijam pa omogoča, da prilagodijo svoje postopke eh, novim eh, finančnim dogovorom, trenutno se o teh še pogajamo. Boj proti korupcijam je ključnega pomena tudi v inštitucijah Evropske unije. Zaradi tega bomo vključili tudi oceno notranje študije o e, korupciji v poročilo, ki naj bi ga predložili leta 2016. Kar zadeva Olaf, sem že večkrat povedala, da je Olaf ključen temelj našega boja proti korupciji. Delamo na tem, da bi, da bi Olaf imel eh, jasno zasnovane temelje eh, skupaj z nadzornim odborom Olafa. Ta naj bi zagotovil ustrezen nadzor. In na ta način želimo zagotoviti Olafu in nadzornemu odboru, da bi lahko ustrezno delovala. Olaf je bil precej odprt za različne rešitve, tudi za uporabo statističnih orodij. pripravljeni so bili pripraviti tudi statistike. Razmišljamo tudi o tem, kako bi lahko še okrepili neodvisnost eh, nadzornega odbora. In pripravili bomo nekaj priporočil na to temo v bližnji prihodnosti. Pozdravljamo tudi točke v poročilu, ki se, poročilu, ki se nanašajo na eh, urad Evropskega javnega eh, tužilca, podpiramo vaše poročilo. Hvaležni smo za to poročilo, kajti potrebujemo urad eh, Evropskega javnega tožilca, ki eh, bo lahko pripomogel k zaščiti evropskih finančnih interesov. Radi bi bili ambiciozni in radi bi imeli institucionalni ustroj, ki bo bolj učinkovit v boju proti korupciji in goljofijam. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka, sedaj pa v imenu odbora za regionalne zadeve, gospod Arimun, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, drage kolegice in kolegi, gospa komisarka. V tem uh, težavnem času moramo poskrbeti za to, uh, da ustrezno ravnamo z evropskimi sredstvi. Vsak cent, ki je na voljo za evropske projekte, moramo smiselno uporabiti. To eh, se nam v naši poslanski skupini zdi še prav posebej pomembno. Neustrezno porabljen davkoplačevalski denar škodi ugledu Evropske unije in pa ugledu politike nasplašno. Zaradi tega eh, ne smemo eh, popuščati na tem področju. To je še prav posebej pomembno na področju kohezijske politike. Gre za uporabo strukturnih skladov ti strukturni skladi so uh, ključnega pomena, ko govorimo o nepravilnostih. V letu 2013 uh, eh, smo eh, dobili poročila o 321 primerih nepravilnosti v strukturnih skladih. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo države članice učinkovito uporabljale sredstva Evropske unije. Veliko je primerov uh, goljufij v državah članicah, ampak doslej uh, nismo imeli enotnih kriterijev za določanje teh nepravilnosti. Do določenih nepravilnosti je prišlo zaradi preveč zapletenih postopkov, zato potrebujemo tudi poenostavitev uh, birokracije. V državah članicah potrebujemo tudi ustrezno strategijo za boj proti eh, nepravilnostim. Potrebujemo notranji nadzor in pa najbrž urad Evropskega javnega tožilca. Tudi eh, javni razpisi predstavljajo eh, vir nepravilnosti. Zaradi tega bi morala nova pravila pri pomoči k zmanjšanju števila nepravilnosti. poskrbeti moramo za to, da bodo kriminalci imeli manj priložnosti, da razvijajo svoje dejavnosti. Kot sem dejal, vsak cent je potrebno potrošiti odgovorno. To dolgujemo našim državljanom. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala modre kartone boste lahko uporabljali, ampak ko bomo imeli razpravo med predstavniki poslanskih skupin, ne sedaj, ko govorijo predstavniki odborov, gospod Makovej, v imenu odbora za državljanske svoboščine in pravice. Najlepša hvala. Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije vključuje pomembna vprašanja v povezavi z zaščito finančnih interesov Evropske unije gre torej za sredstva evropskih državljanov, evropskih eh, davkoplačevalcev. Pa naj bodo eh, ti državljani Romunije, eh, Grčije, Nemčije ali pa katerekoli druge države. Ta sredstva moramo zaščititi. kajti ta sredstva prispevajo evropski davkoplačevalci, ko eh, plačujejo davke v državah članicah. Torej, vsi smo vključeni v ta postopek. To sem želela povedati samo zato, ker eh, mislim, da ni prav, da govorimo o finančnih interesih Evropske unije. Tukaj gre pravzaprav za finančne interese vseh državljanov Evropske unije. Če je v določenih državah članicah eh, poraba sredstev ustrezna in nadzor dober, v drugih pa ne, so problemi še toliko večji. Če v desetih državah prihaja do kraj, potem je to problem za vse države članice, kajti vsi črpamo iz istega lonca. Torej eh, se moramo eh, skupaj boriti proti goljufijam. Zahvaljujem se gospe komisarki. Komisarka je namreč dejala, da se Evropska komisija veseli naših priporočil. Strinjam se, da je potrebno razlikovati med goljufijami in pa nepravilnostmi. Pri nepravilnostih gre za napake, za pomankljivosti, pri uh, goljufijah pa gre za uh, namerna kazniva dejanja. Upam, da bodo enotna pravila za boj proti goljofijam kmalo delovala posod v Evropski uniji. Tako se bomo lahko proti temu učinkovito borili in ponovno bomo lahko eh, vrnili sredstva, ki so eh, bila vzeta iz eh, skupnega evropskega lanca. Sedaj pa nadaljujemo za splošno razpravo. Najprej na vrsti gospa Gresle za minuto in pol. Dank, gospa predsedojoča, najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Zahvaljujem se za uh, poročilo in uh, zadovoljna sem z dosežke, ampak imam določene pomisleke glede statistik in te uh, pomisleke bo potrebno izkoreniniti. V OLAF-u imamo težave z zanesljivostjo. Obstajajo določene statistične nejasnosti in te statistične nejasnosti bi lahko imenovali tudi manipulacija statistike. OLAF eh, torej izkazuje določene sistematične napake. Evropska komisija pa se mora končno na to resno odzvati. Potrebujemo ustrezen boj proti goljufijam. nadzor nad Olofom je potrebno ustrezno vzpostaviti. Zdi se, eh, da resnica prihaja na dan le eh, postopoma, enako velja tudi za poročila eh, direktorjev. Namreč prejšnji direktor je napovedal precej više stroške od dejanskih, kot se je izkazalo kasneje in to se mi zdi Eh, povsem eh, nesprejemljivo. To, kar ste naredili vi, gospa komisarka, je bil prvi korak in upam, da boste tako tudi nadaljevali. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa. Naslednja gospa Ajala Sender, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V prvi vrsti naj čestitam poročevalcu za to res izčrpno poročilo in eh, čestitke tudi vsem poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri tem poročilu o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Leta 2013 je bilo zadnje leto večletnega finančnega okvira, v katerem so bila določena plačila za leto 2012 normalno sprovedena. Zdaj, tu pa tam lahko seveda to zasenči realnost, ampak vendarle zahvala mm, poročevalcem za res poglobljeno delo na vprašanju plačil. Pomembno je, da leto za letom nadziramo izdatke in da se pripričamo, da je morda možno kje zagotoviti tudi dodatne prihranke. Včasih nismo dovolj pozorni tudi na prihodkovno stran proračuna in se bolj sredotočamo zgolj na izplačila. In mislim, da tu je nekaj eh, zadev, ki so zaskrbljujoče. Od leta 2013 nismo bili dovolj zahtevni glede področji, kjer so nujne izboljšave. Tihotapljanje cigaret, na primer, tu izgubimo 10 milijard evrov. Predstavljajte si, kaj vse bi lahko storili v Junkerjem načrtu s tem denarjem, če bi ga uspeli izterjati. Ampak, kot je dejala gospa Gresle, je Olaf vendarle bil kar zelo uspešen. 68 eh, milijonov evrov je vrednost zaseženih ponarejenih artiklov, tudi sredstev iz trgovine z drogami. Je pa dejstvo, da so v teh postopkih določene pomankljivosti, ki upam, da bodo uspešno rešene v novem postopku. Še ena zadeva, ki jo slišimo vsako leto. Sredstva, ki niso predmet goljufij. To ponavadi je zgolj posledica nepoznavanja pravil in prezapletenih pravil. In upam, da bomo z novimi predpisi te zadeve rešili. Hvala, gospod Črnecki, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, dame in gospodje, davkoplačevalec je še kako zainteresiran za to, ali se evropska sredstva ustrezno porabljajo in kaj se z njimi dogaja. In če evropski davkoplačevalec sliši, da več kot 2 milijardi evrov, kako naj temu rečem, odpade na neustrezno potrošnjo, če se diplomatsko izrazim, potem to seveda zbuja močne emocije in tega se moramo zavedati. Mene seveda veseli dejstvo, da tu govorimo o določenih nepravilnostih, ne toliko o guljofijah, čeprav je dejstvo, da so se nepravilnosti povečale za kar eh, pomemben odstotek. Zdaj, ali gre za goljofije, ali za nepravilnosti, ali za prekomerne plačila. To je za davkoplačevalce vse. Dejstvo je, da mi ta denar izgubljamo. Seveda je treba pozdraviti uspeh Olafa in tu se strinjam z govornico, ki je spregovorila pred menoj, ampak eh, obenem mislim, da moramo podpirati tudi prizadevanja, ki gredo v smer še nadaljnih izboljšav delovanja Olafa. Konec koncev o tem govorimo vse čas v zadnjih nekaj letih na odboru za nadzor proračuna. Pomembno je, da sodelujemo tudi z državami članicami, to je nujno. Je pa v prvi vrsti to vprašanje politične volje držav članic za boj proti korupciji. Tu so kar velike razlike in mislim, da nima smisla govoriti zgolj o Evropski komisiji, ampak tudi o naših nacionalnih državah, kajti vlade se vse čas eh, borijo s korupcijo, nekatere zgolj na papirju, nekatere eh, bolj uspešno v praksi. Podobno je tudi v moji državi. Imate vprašanje po postopku modrega kartona za gospoda Črneckega? Spremete, gospod Črnecki, da. Izvolite, 30 sekund. Najlepša hvala. Gospod Črnecki, omenili ste, da nepravilnosti pri plačilih lahko predstavljajo tja do 2 milijard evrov, čeprav verjetno ta številka vključuje tudi korupcijo. Zanima me, ali vi in politična stranka, ki jo vi zastopate, menite, da bi morali vzpostaviti urad Evropskega tožilca, ki bi imel pooblastile za ukrepanje tudi v državah članicah. Gospod Črnecki. Hvala lepa, gospod eh, kolega poslanec, za to pomembno vprašanje. Moram reči, da nisem čisto prepričan, to vam iskreno povem, nisem čisto prepričan, ali še ena institucija, ki naj bi prevzemala pristojnosti že obstoječih institucije, ki se bojujejo proti korupciji, kot OLAF, pa ne samo OLAF. Se pravi, ali je vse skupaj smiselno, ali ne gre za neko potrato. Tako da jaz tu ne bi bil preveč. Eh, hiter pri uvajanju tega novega organa, temveč bi se raje lotil boljšega izvajanja obstoječe zakonodaje. Naslednji gospod eh, Törer, dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej hvala komisarki Georgijevi za njena prizadevanja za boljše finančno upravljanje izdatkov Evropske unije. Kot eh, poročevalec sem pripravil poročilo o tako imenovanem performance-based budgeting v Evropskem parlamentu. Skratka, gre za proračun, ki je usmerjen v doseganje ciljev. Seveda naši državljani pričakujejo eh, zakonito in smotrno porabo in to je naša odgovornost. Vse politične skupine ustrajajo na tem, da mora komisija uporabiti vse inštrumente, ki jih ima na voljo, torej da se uporabijo korekture in drugi postopki, s katerimi se države članice prisili v popravke. 80 odstotkov proračuna EU je v deljeni pristojnosti, torej ga so upravljajo države članice in nevarnost teh popravkov eh, pomeni, da so države članice bistveno bolj pozorne na napake in stopnja napak se je bistveno zmanjšala. Obenem pa prihaja tudi do goljufi. Ni vsaka napaka namerna goljufija, ampak dejstvo je, da smo priča tudi eh, kaznivim dejanjem na tem področju in na to moramo biti še bolj pozorni. EU oziroma njena njen eh, organ OLAF je ključnega pomena. Idejstvo pa je, da potrebujemo eh, tudi pravosodni stebr, ki ga vidim v uradu Evropskega tožilca. Naj se dotaknem še vprašanja davčnih goljufi in davčnih utaj. Več kot milijardo evrov na leto izgubimo zaradi modelov za izogibanje davkom. Zaravno eh, zaradi tega smo zahtevali Eh, posebni odbor za preiskavo afere LuxLeaks. Pomembno je, da smo mi vodilni pri razšičevanju teh vprašanj, kajti državljanom treba zagotoviti, da se ukrepa tudi na evropski ravni. Hvala lepa. Vprašanje pa postopku modrega kartona za vas. Sprejmete? Gospod Etheridge. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam, da je davkoplačevalski denar dragocen in da moramo zanj dobro skrbeti, da ne prihaja do goljofij. Ampak ali se strinjate z menoj, da ni nekakršnega evropskega mandata za evropski urad eh, tožilce, torej za evropsko tožilstvo, kajti nobenega mandata za to ni. Ali se strinjate z menoj? 30 sekund za odgovor. Ja, eno vprašanje je, zakaj je Evropska unija pristojna in dejstvo je, da na tem področju EU še nima pristojnosti, ampak eh, v vaši razpravi imate zdaj pri razpravo o tem, ali naj bi določene pristojnosti vrnili nazaj na nacionalni eh, ravni. Ampak kaj vam bo to prineslo? Zdaj imamo organizirane kriminalne skupine, ki so aktivne širom celotne Evrope preko vseh meja, tako da potrebujemo več sodelovanja, ne manj. In z tega vidika je Evropsko toživstvo dober inštrument in zato pozivam Združeno kraljestvo, da se vzame tudi za to. Hvala lepa. Gremo naprej na govornike v imenu skupin. Gospa Anderson v imenu GUE NGL, izvolite. Glede na nepravilnosti in goljofije v letu 2014, 309 milijonov evropskih sredstev, je malo dvoma, kako nujno se je boriti proti goljofijam in drugim nepravilnosti. Še posebej v teh časih vrčevalnih ukrepov. Žal večletni finančni okvir za obdobje 2014 do 2020 predstavlja prvi res v sedemletni proračun v zadnjih 57 letih. Veseli me, da je eh, v tem poročilu tudi priznavanje potrebe po okrepitvi možnosti za preprečevanje in detekcijo finančnih nepravilnosti v državah šaricah in Evropska unija mora ustrezno usposobiti in opremiti eh, ljudi za to. Imam pa pomisleke glede vzpostavitve Evropskega urada eh, državnega tožilca, kajti namen harmonizacije kazenskega prava je boj proti transnacionalnim kaznivim dejanjem. Boj proti temu je seveda ključnega pomena, ne pa za ceno spodkopavanja obstoječih pravosodnih sistemov posameznih držav članic eh, v interesu EU. Člen 26.1 je prav tako zelo kontroverzen, saj lahko spodko, spodkoplje eh, sistem običajnega eh, prava in kazensko-pravni sistem kot celoto. Hvala lepa. Gospod Javor, minuta in pol. Hvala lepa predsedujoča, kolegice in kolegi, po dolgi in težki razpravi se je zelena skupina odločila za podporo trenutnemu besedilu poročila, ki je bilo potrjeno na odboru, kar eh, vključuje tudi naš kritičen eh, odnos do dela OLAFA. Še posebej podpiramo krepitev besedila pri boju proti korupciji. To je eno glavnih bojišč, na katerem bomo obranili finančne interese EU in zagotovili visoko mero zaupanja v institucije EU in obenem tudi zagotovili čim manjše možno tveganje za davkoplačevalce. Veseli nas, da to poročilo prav tako izpostavlja nevarnost čez eh, mejnih goljofi na področju DDV, kar seveda povzroča škodo ne le nacionalnim, ampak tudi evropskemu proračunu. Poleg omenjenega potrebujemo tudi ustrezne predpise za zaščito žvižgačev v številnih državah, vključno za mojo državo Mačarsko. Kakovost zaščite žvižgačev je zelo slaba in v številnih primerjih se postopki, vsaj na mačarskem, potem sprožijo proti žvižgačem, ne pa proti domnevnim storilcem eh, koruptivnih dejanj. Ne na zadnje naj podarim tudi potrebo po evropskem tožilstvu. Še naprej se moramo boriti za neodvisne in učinkovite institucije te vrste in prepričati moramo ne le svet, ampak tudi evropske državljane, da je to v interesu davkoplačevalcev, da je to v interesu vseh evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi. Be Z eno minuto, gospod Valji, v imenu EFTD. Bisogna fare. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Storiti moramo vse, da bi se borili proti goljofijam in s tem se strinjamo vse poslanske skupine. Vendar pa bi rad zastavil drugo vprašanje in sicer gre za vprašanje klientelizma. Eh, pri načrtih, ki jih bomo financirali z pomočjo Junkarjevega predloga, moramo pozorno paziti na to, da ne bomo dopustili prevelikega vpliva lobistov. Upoštevati moramo seveda tudi vpliv na okolje. In eh, seveda moramo preveriti eh, tudi, eh, kako tvegani so posamezni projekti za ulagatelje potrebno je zagotoviti tudi preglednost, kajti države članice tudi na tem področju včasih uporabljajo načelo klientelizma. Vsa sredstva iz eh, Evropskega socialnega sklada morajo biti namenjena ustvarjanju novih delovnih mest. Najlepša hvala. Hvala za eno minuto, gospod Schaffhauser. Evropska unija je vir goljufij. Ne govorimo o goljufijah na področju DDV ki jih omogoča EU. V Franciji to predstavlja več deset milijard. Goljufije, ki jih zaznamo, o nezaznanjih sploh ne govorimo, niti nimamo ocene, eh, predstavljajo 309 milijonov lastnega proračuna. 160 milijonov odpade na kohezijsko politiko in socialno politiko, ki je seveda eh, zelo eh, žlahtna politika, ampak služi korupciji. Ali se lahko borimo proti goljufijam, če pa omogočamo svoboden pretok kriminalnega dejanja preko meja. Enako zadeva tudi Evropsko tožilstvo, ali ima smisel jemati suverene pravice državam članicam, torej pravosodje. Naše evropske institucije so stroje, ki jih niče več ne nadzira. Naj živi vrnitev k demokratični Evropi držav članic. Hvala, gospod eh, Zdehovski, ena minuta. Spoštovana gospa predsedujoča, gospa komisarka transparentnost in integriteta sta vrednoti, ki jih velja spoštovati. To je pomemben del kakovosti življenja, enako pomemben kot svoboda in demokracija. Če želimo, da bo Evropska unija učinkovito delovala, je nujno, da podpremo te vrednote. Finančni interesi Evropske unije so namreč v nevarnosti zaradi korupcije, pranja denarja, goljufi in drugih kaznevih dejanj. In zato je na tem mestu pomembno, ne le da kritiziramo Evropsko komisijo in Evropsko unijo kot celoto, ampak da se lotimo tudi problema v državah članicah samih. Tudi države članice morajo prevzeti svojo odgovornost. Če tega ne bodo uh, storile, mora biti Evropska komisija dovolj uh, močna, da jim eh, odreče dostop do evropskih sredstev. Sprejmete vprašanje po postopku modrega kartona? Izvolite. Ja, lepo govorite o tem, kako financiranje EU ne gre vedno za prave stvari, ampak mi lahko date primer tega, s čimer se trenutno ukvarjamo na evropski ravni, kjer menite, da bi bilo bolje vrniti sredstva državam članicam, da jih te neposredno a, uporabljajo. Gospod Zdehovski, spoštovani kolega, ne menim, da je pomembno, da Evropska unija nima na voljo denarja, če želi učinkovito delovati. Ne. Če želimo, da bo Evropska unija močna združba držav, mora imeti na voljo lastna sredstva in mora imeti lastno finančno politiko. Vendarle pa menim, da gre vaše vprašanje sicer v pravo smer, ampak naslavljate ga napačni osebi. Sem federalist in želim močno Evropo. Gospod Von, ena minuta. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, hvala poročevalcem za to poročilo, še posebej za to, da so izpostavili stališče glede izdatkov. Pogosto se osredotočamo zgolj na izdatke, pozabljamo pa na prihodke. Le Nič cela 29 tradicionalnih lastnih sredstev je predmet goljofi, kar pomeni približno 61 milijonov evrov in eh, ocenjuje se, da EU in države članice izgubijo približno 10 milijard evrov na leto samo iz naslova tih otapljanja cigaret. Ko so časi težki, ekonomsko in finančno, je ključnega pomena, da dobimo vsak evro za to, da investiramo v rast in delovna mesta. Zato pozdravljam vse ukrepe za boj proti tem težavam, naprimer partnerski sporozum s tobačnimi proizvajalci. Prav tako smo podpisali protokol EU, eh, protokol OZN o boju proti tihotapljanju tobaka in tobačnih izdelkov in tudi vzpostavljamo sistem za spremljanje in sledenje tobačnim izdelkom in na ta način se bomo uspešneje spopadali s temi problemi. Hvala lepa, gospod Eh, oziroma gospa Šulik, ena minuta. Gospod Šulik. Hvala lepa, spoštovana gospa komisarka, gospa predsedujoča. Na Slovaškem je korupcija prisotna v praktično vsakem projektu, ki se financira iz evropskih sredstev. Prihajate iz Bolgarije in mislim, da vam je čisto jasno, o čem govorim. Dejstvo, da politični predstavniki, najvišji politični predstavniki sodelujejo pri takšnih eh, goljofijah, ne le na Slovaškem, tudi v drugih eh, državčanicah, je splošno znano. Zato tudi ni javnih preiskav in Olaf je nemočen. 13 ulog sem naslovil na Olaf v zadnjih letih in vse skupaj je zamrzneno. Če smo resni pri boju proti korupciji v zvezi z evropskimi sredstvi, potem je treba ta sredstva takoj zamrzniti. Poglejte Grčijo. Grčija je imela največ od evropskih sredstev in zdaj je v hudih težavah, v hudih škripcih. Ne gre za to, da socialistično eh, delimo denar, ampak da ga uspešno uporabljamo. Gospod Šoltes. No, no, no. Eh, gospa predsedujoča, hvala za besedo. Gospa podpredsednica komisije, eh, komisarka, lepo zdrav

poročilo o boju proti korupciji je eh, huda obtožba Evropske unije. Na strani 10 vidimo, da je število goljufivih nepravilnosti eh, poraslo za 30 odstotkov leta 2012. Govorimo o 1609 primerih goljufij. In to ne more in ne sme biti nekaj, kar bomo pometli kot preprogo. Ampak še vedno nimamo nobenih primerjalnih vrednosti. Tako da tudi, ko ni goljufi, se lahko zgodi, da se naš denar potrošil kar tako in mi sploh ne bi vedeli. Kaj je torej učinkovito poročanje? Je to kultura birokracije? Ali pa morda, in jaz v to verjamem, je problem v tem, da je narava odločanja, ki je tako zelo oddaljena od državljana, tisto zaradi česar je stvari tako eh, težko izpostavljati. Kdaj bomo končno dojeli, da je Bruselj preprosto preveč daleč stran od državljanov, da bi resnično lahko bil odgovoren? Hvala lepa, gospod eh, Jalk, ena minuta. In ne pa la. Ni ga v dvorani, tako da bo naslednji dobil besedo gospod Sarva Maza, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Odbor za proračunski nadzor je upravil dobro delo. Poročilo je namreč precej kritično do načinov, s katerimi lahko izboljšamo porabo proračuna Evropske unije. Uloga Olafa pri preprečevanju goljufije je pomembna moramo pa spremeniti in izboljšati njegovo delovanje. Vemo, kakšne so težave, naš pristop je konstruktiven in kritičen. Neodvisnost Olafa je nekaj, kar moramo še naprej spoštovati. To seveda še ne pomeni, da ne potrebujemo bolj zanesljivih informacij o eh, delovanju Olafa. Te potrebujemo, tako da se bomo lahko odločali o načinih krepitve njihovih preiskav. Socialisti pa si zapirajo eh, oči pred nekaterimi težavami, ponovno so uložili predloge sprememb 12, 13 in 14. Takšen pristop v nobeni meri ne bo pripomogel k izboljšanju delovanja OLAF-a. Še nekaj glede Evropske komisije. Evropska komisija mora biti stroga, spoštovati mora predloge odbora. Zamrznitev plačil je strok ukrep, je pa tudi potreben ukrep, ker s tem zmanjšamo stopnje napake in pravilno uporabimo sredstva. Najlepša hvala, gospod Balčitis, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam kolega, ki je pripravil to poročilo. Leta 2010 sem sam sodeloval pri pripravi poročila o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, tako da dobro poznam to temo. Leta 2013 je Evropska unija izgubila 2 milijardi evrov zaradi goljofije. Države članice so vrnile 24 odstotkov denarja zaradi nepravilnosti, ki so bile zaznane. Seveda se moramo posvetiti nadzoru in pravilni uporabi sredstev Evropske unije, tako da bodo sistemi, ki jih imamo, delovali korektno. Vedno znova se soočamo z isto težavo. Države članice ne nudijo ustreznih primerljivih celovitih podatkov o e, nepravilnostih. Ne vemo točno, kako izvajajo priporočila Olafa. Nimamo Eh, ustreznih sankcij za primere, ko ne sledijo tem priporočilom. Komisija mora na se prevzeti lasno odgovornost. Najlepša hvala. Gospa Tomašič. Borba proti prijevara, temelji ure. Hvala lepa. Boj proti goljofiji je temelj urejene družbe in zelo pomemben inštrument javno-finančne konsolidacije v postrecesijskem obdobju. Moramo pa biti realni in sprejeti dejstvo, da je evropska politična elita s svojimi odločitvami eh, botrovala trenutnemu res alarmantnemu stanju. Številne evropske vlade žal niso znale najti ravnovesja med nujnostjo ustvarjanja stabilnih proračunskih prihodkov na eni strani in zmanjšanja finančne obremenitve državljanov in podjetij na drugi, ki so se znašli v zelo nezavedljivem položaju. Za nestimulativno davčno politiko se je praktično spodbojalo prehod v sivo eh, ekonomijo, kar je samo še ogrozilo že tako nestabilne nacionalne proračune. Ogromna količina eh, proračunskih sredstev, ki jih politiki delijo po nejasnih eh, kriterijih, bo vedno eh, privabljalo prevarante. In zato je pomembno, da se eh, ne osredočimo zgolj na kontrolo, ampak predvsem na zmanjšanje obdavčitve in na eh, vračanje k načelu subsidijarnosti. Hvala, gospa. Besedo ima gospod Škrlec za eno minuto. Zahvaljujem. Hvala lepa. Pozdravljam eh, poročilo in eh, naj povdarim, da goljofije niso zgolj bolezen držav članic iz jugošnje in vzhodne Evrope, ampak je to bolezen vseh držav članic. Eh, največ nepravilnosti izhaja iz konstantnega zanemarjanja pomena administrativne usposobljenosti. Pomembno je izpostaviti, da je število nepravilnosti eh, zraslo, ampak njihova skupna vrednost je manjša. Pomembno je, da se podpre eh, delo službe za boj proti goljofijem. Treba je standardizirati delovanje teh služb širom Evropske unije in pomembno je, da ohranimo integriteto kohezijske eh, politike z namenom ohranjanja verodostojnosti in uspešnosti njenega delovanja. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Poročilo gospoda Perinskega je seveda zanimivo, vendar pa je potrebno razmisliti o določenih točkah. Prvič, kohezijska politika ni eh, drugo največje področje, na katerem eh, se pojavlja največje število napak. 321 nepravilnosti je bilo ugotovljenih e, in e, čez 4000 e, nepravilnosti, ki so bile posledica napak in pri katerih ni šlo za goljufije. Italija, Romunija, Bolgarija, Poljska vodijo na področju nepravilnosti, ki se vežejo na uporabo sredstev iz evropskih skladov. 72 primerov eh, goljufije je bilo ugotovljenih eh, v Italiji. Dobro je, da je italijanska eh, vlada ugotovila, da je prišlo do teh goljufij, ampak mislim, da se ne bi smeli osredotočiti le na kazniva dejanja, ampak tudi na pomankljivost nadzora. Predsedujoča je prekinila gospoda Mato. Gospoda Mato, modri karton, ali ga sprejemate? Gospod Jakovčič, izvolite. Poštovana gospođo. Da... Spoštovana gospa Damato, pazljivo sem vam prisluhnil in glede na to, da sodelujeva v odboru za regionalne zadeve, imam za vas vprašanje. Večkrat smo govorili o poenostavitvi postopkov na ta način bi lahko omogočili, da se borimo proti napakam, kajti eh, veliko nepravilnosti je preprosto posledica napak, ne gre za goljofije. Gospoda Mato, ali se strinjate, da poenostavimo postopke? Ja, v Italiji V eh, manj razvitih regijah prihaja do goljufi. Operativni regionalni programi so bili pravzaprav eh, zaustavljeni in sicer ravno na tistih področjih, kjer so ta sredstva najbolj potrebna. Seveda moramo razumeti, zakaj zadeve ne delujejo, ampak zakaj ne deluje nadzor? O tem smo se pogovarjali tudi eh, v odboru za regionalne zadeve. Torej, problem je povezan z revizijo, z izdajo dovoljen. Eh, seveda pa zahtevamo od komisije boljši nadzor, kajti na ta način se bomo lahko proti temu borili. Hvala lepa. Besedo ima gospa Kiniči za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaš prispevek. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za odlično upravljeno delo. Pripravil je poročilo, ki je zelo dobro, vendar pa je uvrščeno v širšo razpravo o uporabi finančnih sredstev. Kot se eh, kaže v predlogih sprememb poročevalca, mora boj proti nepravilnostim ostati eh, ena izmed temeljnih dejavnosti Evropske unije. Statistike se iz leta v eh, leto izboljšujejo. Eh, zmanjšuje se čas za izvedbo priporočil, eh, število eh, goljufij oziroma nepravilnosti pa še zmeraj ostaja visoko. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za bolj učinkovit nadzor in kar se da hitro vzpostaviti urad Evropskega javnega tožilca. Na tak način bomo lahko poskrbeli za hitrejši postopek odločanja in eh, tako bomo lahko bolje zaščitili finančne interese Evropske unije. Tukaj pa pravzaprav gre za sredstva naših davkoplačevalcev. Imamo modri karton za vas, gospa Kiniči, da spremete. Gospod Korvin Mike, 30 sekund imate. Eh, eh, gospa Kiniči, govorimo o zaščiti evropskih interesov ne govorimo o korupciji, a se vam ne zdi, da izgubljamo preveč, precej več denarja z zakonitimi uradnimi projekti. Moje mnenje, vašega ne poznam, je, da 95 odstotkov denarja, ki ga porabimo za te projekte, vržemo stran, da je to poleg tega še slabo za evropsko gospodarstvo. Gospa Kiniči? Eh, no, Odgovorila bom zelo na kratko. Mislim, da ne moremo lečevati zaščite finančnih interesov od korupcije. To je edini odgovor, ki ga lahko eh, dam na vaše vprašanje. Tih dveh področji enostavno ne moremo ločiti. Hvala. Naslednji je gospod Vojčehovski za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsem nam je do tega, da ohranjamo finančne interese skupnosti, ampak seveda je to tudi problem poštenosti v javnem življenju, torej vprašanje korupcije. In temeljni element, ki zagotavlja pošteno potrošnjo evropskih sredstev, je javnost in transparentnost. Vsaka vsak znesek sredstev skupnosti, ki ga izplačuje, mora biti transparentno eh, jasen. Jasno je treba veriti, kdo je, kdaj, zakaj dobil sredstva iz evropskega proračuna. Žal v praksi temu ni tako. Vem, ko sem skušal izvedeti, do koga je prišel denar na Polskem v zvezi z pomočjo za boj proti bakterij E. coli so bile težave velike in še naprej so te težave velike. In upam, da bo po spremembah, ki so bile nedavno sprejete, eh, načelo javnosti vendarle prevladalo, kajti to je temeljni način boja proti korupciji in goljufijam za javnimi sredstvi. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Betten za eno minuto. Hvala. Evropska unija se neuspešno bori proti goljofiji že nekaj let. Že 20 let zapored revizori niso dali zelene eh, luči računom. Ponavadi bi takšno organizacijo preprosto, preprosto zaprli, končnih vsot nimamo, ampak verjetno gre za milijarde glavni dve težavi sta kohezijski sklad in skupna kmetijska politika. Države, kjer imamo največ nepravilnosti, so Italija, Romunija, Bolgarija, Poljska, Danska in Grčija. To seveda ni presenetljivo. Če, denarje, če damo veliko denarja na voljo državam, ki so institucionalno skorumpirane, bodo to kriminalci izkoristili. Moji voljivci v Londonu bi bili zgroženi, da so njihovi davki predmet takšne goljofije. Seveda lahko nekaj naredijo, lahko glasujejo za uh, UKIP in tako glasujejo za izstop iz Evropske unije 7. maja. Hvala.

poročila o spremljanju. Bolgarski toživci niso prejeli podpore številnih bolgarskih vlad. Korupcije je veliko. Veliko je nepravilnosti, o katerih poroča tudi Olaf, nima pa Olaf ustrezne pristojnosti. Zavedati se je treba, da zaradi neobstoja urada javnega toživca toleriramo zločine, toleriramo kriminal. Vpliv 28 držav članic mora biti manjši pri prihodnosti uh, urada Evropskega javnega toživca. Najlepša hvala. Gospod Mah, za eno minuto. Panove, ta sprava, ki jo imamo pred. Najlepša hvala. Poročilo Na mizi je polno informacij o goljufijah, o slabem ravnanju sredstvi Evropske unije. To je seveda davkoplačevalski denar in gre za resne zadeve. Bojim se, da Evropska komisija in večina v Evropskem parlamentu noče sprejeti dejstva, noče sprejeti glavnega razloga za te težave. Gre namreč za redistribucijo denarja prek Evropske unije. Zakaj ne moremo denarja kar ohraniti v rokah držav članic? Zakaj ga ne damo občinam, da te plačajo za ceste? Zakaj ga ne damo v žepe državljanov samih, tako da se bodo ti odločili, v kaj vlagati? Sam pravim, da se moramo znebiti skladov, tako se bomo znebili tudi korupcije. Hvala sedaj postopek pritegnite pozornost. Predsedujoče imamo 13 prošen, 8 govornikov. Gospa Pitera bo prva. Činkuje, pani predsednica. Ščegulno... Hvala, gospod, gospa predsedujoča. Skrb za ustrezno in zakonito potrošnjo proračuna eh, EU je v interesu EU kot celote, kakor tudi držav članic zakonita potrošnja bolje dosega zastavljene cilje, prav tako pa krepi zaupanje za državljanov v naše institucije. Dejstvo je, da je raznolikost pravnih sistemov in upravnih sistemov nekaj, kar otežuje boj proti nepravilnostmi. Ampak eh, narava tovrstnih pojavov mora eh, privesti do hitrega okrepanja. Zelo nas skrbi nizka stopnja izterjave sredstev, ki so bila poneverjena. V letu 2014 eh, se je to seveda povečalo, kar izkazuje večjo stopnjo odločenosti institucij, ampak eh, potrebujemo tudi več dela na ravni pravosodja in tudi na ravni analize nek teh negativnih pojavov in njihovega vpliva na evropski proračun. In... Gospod Kaputo, za eno minuto. Le... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Boj proti goljufijam je seveda ena izmed prednostnih nalog evropskih inštitucij, pa tudi nacionalnih organov. Podatki na tem področju uh, so. Uh, Enostavno neverjetni prihaja do velikega števila nepravilnosti, do kršitve pravil in eh, to ogroža evropski projekt. Mislim, eh, da moramo nastopati enotno in zato si želim, eh, da bi sprejeli ukrepe za harmonizacijo zakonodaje, ki se na tem področju uporablja v posameznih državah članicah. Potrebno je okrepiti tudi sodelovanje in poenostaviti pravila in pa postopke. In naj pri tem eh, zaključim z temo javnih naročil. Ta tema je ključnega pomena za nacionalno gospodarstvo. Kljub temu eh, pa so eh, pravila na tem področju izjemno zapletena, poleg tega pa tudi ni ustreznega zunanjega nadzora za boj proti nepravilnostim. Gospod Marijas. Najlepša hvala. Govorimo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije in boj proti goljofiji je pomemben element eh, tega dela, še posebej eh, v kontekstu ekonomske krize. Goljofija je zelo nevaren fenomen, včasih je to povezano tudi eh, s kapitalsko mafijo, kot temu pravimo v Italiji. Preprodaja goriva, tobačnih izdelkov, goljofije na področju DDV, na področju davkov, vse to se pojavlja v medijih. Seveda obstajajo tudi nepravilnosti, ki so eh, predmet zgolj napak. Vseeno pa ne smemo pozabiti na pravo rabo omenih sredstev Evropske unije. Dejstvo, da goljofija in eh, eh, nepravilnosti predstavljajo 2 milijardi evrov, je to brez dvoma področje, ki se ga moramo lotiti. Državljani ne bodo sprejeli takšne goljufije, takšnih nepravilnosti. Hvala, gospod Jakovčič, za eno minuto. Bez ikakve želje. Ne, da bi želel zmanjšati pomen te razprave in dejstvo, da govorimo o dveh milijardah eh, stroškov zaradi goljufij in drugih kaznjivih dejanj, bi rad vseeno poudaril, da sem za to, da se vsa kazniva dejanja ustrezno kaznujejo in tudi v tem okviru podpiram ustanovitev urada Evropskega javnega tožilca, kajti kriminalci ne poznajo meja. Imam pa veliko izkušenj, kajti dolga leta sem delal v lokalni eh, samoupravi in zato eh, pravim, da potrebujemo poenostavitev postopkov. Včasih govorimo o goljofijah, pravzaprav pa gre za nepravilnosti, kajti uh, gre za to, da je nekdo recimo kupil železna vrata uh, eh, na mesto lesenih vrat, v pogodbi uh, pa je zapisano, da so kupili lesena vrata. Pač preprosto, ker so bila kovinska vrata cenejša in ugodnejša. To je bil samo en primer. Gospod Vega za eno minuto. Režištem za importancijo do kombata Francije zabeležili smo pomen te teme. Spodbujati je treba k pravilni uporabi sredstev Evropske unije. Pokriti moramo uh, eh, lasna sredstva. Izogniti se moramo senzacionalizmu. Zločin je zločin. 14 tisoč od 15 tisočih eh, nepravilnosti eh, ni, bil, ni bilo goljufi. Obstajajo goljufije, obstajajo pa tudi zgolj nepravilnosti. Moramo začeti razmišljati o izboljšavi administrativnih postopkov. Vlastna sredstva Evropske unije so posebna. Večina držav članic je žrtev globalizacije. To olajšuje različne scheme izogibanja iz uh, davkov. Spoštovani kolegi, rada bi vas opozorila na eh, težavo porabe sredstev, ki jih Evropska unija namenja različnim državam članicam, recimo Italiji. Prihajam iz Sardinije, eh, ki je na prvem mestu, ko gre za kršitve uporabe sredstev iz socialnega sklada. To je negativen vzgled tudi za druge regije. V večini primerov prihaja do kršitev pod pretvezo eh, varstva podatkov. Eh, prebivalci Sardinije so žrtve napačne uporabe sredstev, pri tem gre za korupcijo lokalne samouprave. Vem, da naloga Olafa ni lahka, ampak eh, situacijo je treba nujno spremeniti. Ne moremo še naprej dovoljevati goljufiji eh, pri ravnanju z evropskimi sredstvi. Evropska unija mora spremeniti način delovanja. Najlepša hvala. Gospod Kelly najlepša hvala. Škandalozno je, koliko denarja izgubimo znotraj Evropske unije zaradi goljofi in to različnih tipov goljofi. Več moramo postoriti na tem področju. Znotraj Evropske unije se moramo boriti proti tem goljofijam v zvezi z različnimi Eh, programi, ki jih imamo. Poročevalec je dejal, da vsako leto izgubimo več kot 2 milijardi evrov zaradi eh, goljofij in drugih nepravilnosti. Jasno je, da kazni, ki jih imamo, niso dovolj visoke. Morda bi z višjimi sankcijami lažje eh, zmanjšali stopnjo goljofije ljudi moramo osveščati, izobraževati, potrebujemo jasne predpise za programe, ki jih izvajamo. Na ta način bomo eh, odpravili goljofijo in nepravilnosti. Hvala. In na koncu še gospa Picerno. Sì, grazie, ja, najlepša hvala, gospa predsedajoča poročilo Evropske eh, komisije eh, daje pozitivne podatke o boju proti goljufijam, kajti število nepravilnosti se je sicer povišalo, ampak zmanjšalo še je število goljufij. Vendar pa, kolegice in kolegi, vseeno govorimo o zelo visokih številkah. Eh, samo v letu 2013 1600 novih nepravilnosti še prav posebej na področju kulture in ribištva. Danes želim v tej eh, dvorani poudariti, da si ne moremo privoščiti, da zapravimo niti en evro. Poskrbeti moramo za to, da se bodo evropska sredstva zakonito uporabljala. Zaradi tega se moramo osredotočiti predvsem na preventivo. Ugotoviti moramo, eh, kje so korenine eh, teh nezakonitih dejavnosti. In tukaj eh, se lahko vrnem spet na primer eh, Italije. Eh, Italija je šolski primer tudi za druge države članice. Pomembno je, da delujemo na področju boja proti kaznjivim dejanjem in da pri tem uporabljamo vso zakonodajo, ki obstaja na kazenskem področju. Madame. Modri karton smo dobili za vas, gospa, ga spremete? Gospod Vali. 30 sekund imate. Eh, volevo dire. Ja, najlepša hvala. Kolegici eh, Pičarno bi rad eh, povedal le, da nadzor strukturnih skladov poteka na nacionalni ravni. Torej, Evropska komisija izvaja eh, naknadno analizo z namenom priprave statističnih podatkov. Torej, vi ste že eh, leta bili na vladi eh, v eh, Italiji in eh, zato morate opraviti svoje delo. To dolgujete državljanom. Gospa, prosim vas, da se držite 30 sekund. Zahvaljujem se gospodu Valju za to vprašanje, ki mi daje priložnost, da še enkrat poudarim, da. Je Italija šolski primer za druge države članice imamo organ, ki usklajuje vse dejavnosti, ki eh, so namenjene boju proti goljofijam. Torej, veliko stvari že počnemo, seveda eh, pa nas veliko dela še čaka. Eh, seveda je število goljofij še zmeraj izjemno veliko, vendar pa mislim, da smo naredili tudi kar nekaj korakov naprej. Hvala. S tem smo prišli do konca postopka, pritegnite pozornost predsedujoče. Besedo spet dobi gospa komisarka, gospa Georgieva, izvolite. Hvala. Hvala za vse komentarje, ki ste jih podali. Imamo veliko odgovornost do naših državljanov. Modro moramo porabljati njihov denar, prešteti vsak evro, vsak cent. Dejstvo je, da je goljufije na strani izdatkov malce manj, ni celih 19 eh, odstotka v primerjavi eh, z ni celih 21 odstotka prejšnje leto, ampak še vedno je to preveč. Še naprej se moramo boriti proti temu zlu ki ga ne sme več biti v našem evropskem projektu. Nekdo je dejal, da naši računi niso podpisani. To ni res. Računsko sodišče je zadnjih sedem let podpisalo naše račune, jih sprejelo. Res pa je, da imamo še vedno, nesprem, še vedno nespremljivo stopnjo napake. 4,7 odstotka in to je više kot eh, dvodstotna meja, ki jo zahteva sodišče. Sodišče je jasno povedalo, da moramo poenostaviti pravila in o tem ste govorili številni izmed vas. S tem ne bomo zmanjšali zgolj stopne napake, ampak bomo zagotovili tudi transparentnost. Ljudje bodo lahko sledili denarju. Če je sistem zapleten, tega ne moremo početi. Transparentnost je naša najboljša prijateljica pri boju proti goljofijam in korupciji. Še enkrat bi rada izpostavila dejstvo, da si zato želimo sodelovanja eh, s parlamentom pri poenostavljanju. Pri večjem našem okviru smo začeli pri preprostih pravilih in smo jih zapletli, sedaj pa moramo pri parametrih graditi na transparentnosti, na preglednosti, tako bomo bolje uporabljali denar, tako bomo tudi bolj odgovorni strinjam se ti, s tistimi, ki ste govorili o pomenu obravnave uh, strani dohodkov. Tam je trend drugačen. Uh, eh, goljofije tam več iz nicelih uh, 29 se je zvišala. To moramo imati uh, resno, tega ne moremo kar postiti primeru. preventiva je boljša kot kurativa in sama to podpišem. Preprečevanje napak je seveda boljše kot pa, ko se moramo eh, lotiti njihovih posledic. Seveda pa moramo reagirati tudi, ko zaznamo goljofijo in po našem mnenju bomo eh, z uradom Evropskega javnega toživca, ki bo imel pravi mandat, lahko ustrezneje odpravljali tudi goljofijo na področju DDV. Bolj učinkoviti moramo biti, to je res, in s tem bomo lahko zaščitili finančne interese Evropske unije. Kaj je naš interes? Zaščititi naše davkoplačevalce. Ravno zato moramo biti kredibilni pri eh, naših dejavnostih. Zato je Olaf prosil nadzorni odbor, da obravnava kredibilnost podatkov. Pomembno je, da lahko zaupamo našim lastnim službam in podatkom, ki eh, nam jih ponujejo. To ni nujno naloga za nadzorni odbor, brez dvoma pa eh, je to nekaj, če mora bom tudi sama sledila. To je seveda neskončen boj in na koncu nas boste sodili po naših dejanjih, ne naših besedah. Hvala. Sedaj pa še gospod poročevalec, gospod Pirinski. Hvala, gospa predsedujoča. Namen tega dela je, da vzpostavimo učinkovito sodelovanje med parlamentom in komisijo pri boju proti goljofiji in nepravilnostim. Po mojem mnenju je komisija in z njo tudi gospa Georgijeva danes jasno predstavila pot pred nami. Mi moramo ta trud podpreti. Strinjam se z gospo Gresle, ki pravi, da moramo paziti na statistiko. Kolegi in kolegice, Eh, vabim, da obravnavajo naslednje podatke. Imamo milijardo 700 milijonov izdatkov, kjer imamo nepravilnosti in to je 1,34 odstotka celotnih izdatkov, kar pomeni, da več kot 98 odstotkov izdatkov uporabljamo pravilno, kar se tiče izterjave lastnih sredstev. 380 milijonov, vse to lahko najdete seveda v poročilu, tako da brez skrbi, če izgubite kakšno številko. To je 1,86 eh, odstotka vseh tradicionalnih lastnih sredstev. Leta 2013 je bila vrednost nepravilnosti za 30 odstotkov manjša v primerjavi z 2012 goljofija pa za 21 odstotkov, govorimo o vrednosti. Število nepravilnosti pa je večje, čemur se moramo seveda posvetiti. Vseeno pa menim, kolegi in kolegice, da ne smemo sedaj preveč kritično napadati eh, našega sistema, to ni najboljši način zaščite finančnih interesov Unije. Hvala. Najlepša hvala. Razprava je s tem končana, glasovali pa bomo jutri. Naslednja točka na njenem redu je naslednja izjavi sveta in komisije, svetovna konferenca na visoki ravni o eboli, ki se je odvila 3. marca letos. Gospa Kaninja.